Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per qualche minuto di ritardo, purtroppo anche... Dobr dan, sem skupaj, oprostite za teh nekaj minut zamude. Vem, da sem sicer zelo natančen, kar se tiče časa, ampak zdaj sem bil res, sem se zadržal v enem prometnem zamašku. Pogovoriti se moramo takoj o eni zadevi, In sicer smo dodali uh, uredbo sveta za, v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje, torej to smo dodali na dnevni red, torej ta točka je bila dodana na dnevni red, namreč sprememba uredbe sveta o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun. Če se s tem strinjate, pa bi začeli z dnevnim redom. Torej, najprej javna razprava na temo trajnostna politika Evropske unije za skrajni sever. Prvič je, da se pogovarjamo o tem vprašanju, o tem pomembnem vprašanju kot odbor za zunanje zadeve. In lahko si predstavljate, da, je, da bo ta javna razprava zelo poučna za vse nas, zelo koristna, za to, da vidimo, kakšne so stvari na tem področju in v tem, s tem v zvezi imamo poročilo Galer. Med nami so danes trije strokovnjaki, ki jim bom takoj predal besedo. Prosil pa jih bom, da upoštevajo čas, ki jim je namenjen za predstavitev njihovih ekspozejev. Vem pa, da so strokovnjaki in vem, da so odlično pripravljeni, tako da bodo lahko spoštovali teh deset minut, ki jih imajo na voljo. Prvi je na vrsti gospod Vili Östreng, direktor inštituta Ocean Futures v Oslu. Hvala, gospod profesor, da ste tukaj med nami danes. Thank you. Hvala, gospod predsednik, hvala, ker ste me povabili na to pomembno javno razpravo. Govoril naj bi o geopolitiki arktičnega območja in seveda, ko govorimo o geopolitiki, govorimo o odnosih med v geografskem prostoru in pa mednarodno politiko. In ta, ti odnosi v, takem, eh, v teh razmerah so danes zelo tesni naj citiram, ker nobena država ni izključena ali ni izključena iz geografije, tudi nobena država ni povsem svobodna, eh, kar se tiče boja v zvezi z geografijo. V svoji kratki predstavitvi govorim o geografskem prostoru, ki ga vidite tukaj, torej Arktika oziroma visoki sever, skrajni sever. Arktika je politično zanimiva za vedno več držav, tako evropskih kot azijskih, majhnih, polarnih, pa tudi tropskih držav. Ta interes je povezan z sedmimi geopolitičnimi značilnostmi te regije ki so med sabo povezane. Najprej gre za geografski položaj med tremi celinami. Potem gre za predvideno uh, eh, bogatstvo z strateško pomembnimi industrijskimi viri, še posebej seveda z nafto in plinom. Potem gre za pomorske poti, za spreminjajoč se, nihajoč ledni režim, potem gre za vojaško strateško uporabo, končno za enkratno eh, okoljsko eh, ranljivost tega območja in kot sedma točka tudi za eh, regulatorno povezavo z obstoječimi pomorskimi konvencijami. Med temi sedmimi točkami so me prosili, da predstavim, eh, kako so, kakšne so medsebojne povezave, oprostite, nekaj se dogaja z računalnikom, torej kakšne so medsebojne povezave območja pomorskih poti in, in zmanjšanja ledu na tem območju. Torej najprej, kar se tiče geografskega položaja. Industrijska območja v Rusiji Severni Ameriki, Evropi, Japonski in na Kitajskem, torej nobeno od teh pomembnih območij ni več kot 3600 nautičnih mil od severna, severnega pola. Kar pomeni, da je kakšne 80 odstotkov svetovne industrijske proizvodnje je severno od 30. usporednika, uh, in kakšnih 70 odstotkov vseh metro, metropol je tudi uh, severno od uh, eh, uh, eh, kozorogovega povratnika, uh, ra, rakovega povratnika. Na nek način lahko tu govorimo o sredozemskem morju, ki leži med najbolj produktivnimi, najbolj naprednimi regijami sveta, med severnoameriškim in evropskim eh, območjem, in uh, atlantsko-pacifiškim uh, ekonomskim območjem. Kar se tiče mednarodne trgovine med uh, pomembnimi silami sveta, pomeni to območje najpomembnejšo geografsko bližnico. Tri arktične poti lahko vidite tukaj. ki lahko te tri arktične poti lahko se lahko uporablja za, pod določenimi pogoji, seveda za ustrezne uh, namene. Najprej severni prehod, severno od Sibirije, potem severozahodni prehod, ki gre skozi arktiški kanadski arhipelag in potem čez polarni prehod čez osrednji arktični ocean, torej na, v odprtih vodah zunaj eh, mednarodne jurisdikcije. Kakšen je potencial teh prehodov, ko se pogovarjamo o, o teh dolgih razdaljah? Naj vam dam primer. Razdalja med Yokohamo na Japonskem in Hamburgom v Nemčiji je samo 6600 nautičnih milj če gremo skozi uh, severovzhodni prehod. Proti 11400 nautičnim miljam, če gremo skozi Sueški prekop. Vse to seveda pomeni, da imamo 42 odstotkov krajšo razdaljo, kar se tiče prevoza blaga. In ko govorimo o polarnem prehodu čez uh, severni tečaj, s tem bi se zmanjšala razdalja še za 700 nautičnih mil. Te podrobnosti lahko vidite na tej tabeli in lahko rečemo, da večina eh, severno, severozahodne ameriške obale, ruske severne obale, Japonska, Koreja in tako naprej so zelo blizu Evropske unije, če vzamemo možnost prevoza blaga prek Arktike, eh, eh, za razliko od prevoza prek sredozemlja. Kar pa je še bolj pomembno v ekonomskem, ekonomskem smislu, poleti lahko govorimo o desetih do sedemnajstih dneh, ki jih je mogoče prihraniti, če se uporabljajo arktične vode, ne pa sueški prekop za povezavo med, tema dvema, med, med dvema svetovnima oceanoma. Seveda eh, so tu nekatere težave pri prevozu blaga. Govorimo o klimatskih spremembah, ki jih je, človek, eh, ki jih je povzročil človek in ki seveda bistveno vplivajo na uh, visoki sever. Oziroma, če povem druga, bom, povemo drugače, ker naenkrat so zimske ledne okoliščine postale podobne poletnim lednim okoliščinam v, od 60. do 90. leta se je v Arktičnem oceanu količina ledu zmanjšala za en milijon kvadratnih kilometrov. To pa je območje, ki je večje kot Norveška, Danska in Švedska skupaj. In v zadnjih 30 letih se je debelina ledenega eh, oklepa oziroma ledu tam se je zmanjšala za 42 odstotkov. Na podlagi teh podatkov in drugih znanstvenih ugotovitev modeli prikazujejo in napovedujejo zmanjšanje debeline ledu še za kakšnih 30 odstotkov in pa prostornine ledu za uh, eh, 15 do 40 odstotkov do leta, torej zmanjšanje za 15 do 40 odstotkov do leta 2050. Nekateri govorijo celo o tem, da bo že čez 20 let to morje poleti brez ledu. Torej stvari se zelo hitro spreminjajo, zelo hitro potekajo ti procesi in led se premika proti severu, hkrati pa se zmanjšuje njegova debelina v čas in ustrajno. Te številke nam povedo, da bodo obaljna območja v, v, na Arktiki vedno bolj prosta ledu, da se let od tam umika. In v zadnjih letih se je morje povečalo z, torej ob, eh, čas plovbe se je povečal z treh na šest mesecev v tem območju, še posebej pa severovzhodni prehod je zdaj uporaben tako rekoč celo leto za prevoz strateških oziroma strateško pomembnih virov do trgov na južnih predeljih, južnih območij. Tukaj vidimo stolpec septembra, kako se je led, količina ledu zmanjševala, medtem ko to je, to je poletni del, marec pa kaže zimsko obdobje, tam imamo vse čas. Toda tudi tu pa prihajalo čez čas, kot lahko vidimo, do zmanjševanja količine ledu. Ko govorimo o teh prehodih, ko govorimo o karelijski poti, ki gre z Tajmirskega polotoka proti Murmansku, to je najlepši primer takšnega celoletnega prehoda, ki je zdaj možen celo leto. Od leta 1978 je ta pot odprta, eh, torej s pomočjo ledolomilcev jo skozi celotno leto eh, omogočajo prevoz eh, niklja proti Murmansku iz rudnikov v Sibiriji. V zadnjih letih je ta pot, se ta pot uporablja tudi za nafto, tako za evropski kot za ameriški trg. In za delovanje te poti danes ne potrebujemo več ledolomilcev. Šest sodobnih ledolomilcev, uh, in, eh, ki, ki vsi lahko delujejo neodvisno sami zase skozi uh, zimsko obdobje, torej to, samo te, ti so dovolj, da je ta pot odprta skozi celotno leto predvideva se, da bodo poti te vrste, tudi imenovane Destination Arctic Truths, torej eh, usmerjene arktične poti, da bo teh poti in prehodov vedno več v naslednjih letih in da bo z njimi mogoče prevažati regionalne vire proti južnim trgom. V tem smislu je zahodni del eh, prehoda sever-vzhod zelo zanimiv, saj, gre, saj omogoča neposredne povezave z, eh, z drugimi pomorskimi koridorji v tem območju. Govorimo o severnem pomorskem koridorju, ki gre od Belega morja, partneri so v Murmansku, Arhangelsku oziroma v teh regijah in povez pomeni povezavo z številnimi pristanišči v Severnem morju. Koridor je bil potrjen kot medregionalni projekt leta 2002 strani Evropske unije in vključuje partnerje v 12 regijah oziroma 8 državah. Koridor pomeni po eh, ocenah eh, analitikov najpomembnejšo povezavo, zdaj tukaj citiram, severni pomorski koridor je povezava z severovzhodnim prehodom, ki pove, povezuje severozahodno Rusijo z Pacifikom. Konec citata. Koridor ima tudi transatlantsko vejo, ki eh, gre proti vzhodni obali Združenih držav Amerike in, povezu, in jih povezuje z Rusijo. Ta veja je bila aktivirana Eh, februarja 2008, ko je prva pošiljka nafte bila prepeljana v Združene države iz arktičnega dela Rusije. Ker so prevozni stroški za nafto iz Murmanska do Severne Amerike primerljivi z stroški za nafto na Srednjem vzhodu, se predvideva, da bo uh, uporaba te poti za prevoz nafte vedno bolj in zelo hitro naraščala v prihodnje. Islandija ima nekatere načrte, da bo servisirala to vejo in sicer tako, da bo omogočila pristanišče in servisne naprave uh, Eh, potem pretovorišče za majhne do in velike tankerje in tako naprej. Vse to so načrti na Islandiji. In tu ne gre le za transatlantsko uh, vejo, ampak tudi uh, pot, ki povezuje sever Rusije z Evropsko unijo. Podoben transportni koridor, ki sicer še ni bil vzpostavljen, ampak se načrtuje v Pacifiku. In vse kaže, Vse pa kaže, da bo ta koridor vzpostavljen še dovolj hitro, da eh, se bomo lahko izognili piratskim napadom in regionalni odvisnosti energetskih virov Srednjega vzhoda. Rečemo lahko, da najverjetneje bo pri tem Kitajska tista, ki bo največ storila na tem področju. Kako opisati izzive, ki vse to postavlja pred nas? Naj vam na hitro povem nekaj o zgodovini dogajanja. Ladja, ki potuje iz Amsterdama v Yokohamo skozi severni pomorski koridor in prek severovzhodnega prehoda, bo morala prepluti samo kakšnih 400 nautičnih mil težkega lednega območja, kar, pa, kar pomeni 5 do 6 odstotkov celotne poti, ki jo prevozi tovor na tej poti. Večina, polovica, več kot polovica eh, tovora gre skozi vode brez ledu, kakšnih 40 odstotkov tovora na svetu pa skozi vode, kjer je mogoče pluti kljub ledu. V 19. stoletju je eh, bil uh, skopan sueški prekop, ki je zmanjšal razdaljo med daljnim vzhodom in Evropo, bistveno jo je zmanjšal to razdaljo. In izzivi 21. stoletja, izziv 21. stoletja pa je, da gremo prek te ovire hitrega, torej v 21. stoletju pa se bomo morali ukvarjati z tem, da bomo uh, Eh, prešli težave, ki jih pomeni zmanjševanje eh, količine ledu in vse to bo seveda pomembno eh, in bo treba urediti za mednarodni napor in sodelovanje med vsemi državami. Hvala lepa. Grazie, profesor Ostreng. Hvala lepa, profesor Ostreng. Zdaj bomo poslušali profesora Valurja Ingi Mundarsona. Predsednik se opravičuje zaradi izgovorjave. Iz Reykjavika. Uh, Nič hudega glede uh, izgovorjave mojega imena. Niste prvi, ki ima težave s tem. Sam se okvarjam z uh, geopolitiko v teh eh, območjih, območjih in že poleti sem pripravil eno študijo za Evropsko unijo. V tem poročilu sem se osredotočil na dve zadevi in sicer na oceno virov eh, iz poročila, eh, geološkega poročila iz leta 2008, v kat po katerem je 40 odstotkov nafte in 13 odstotkov plina se nahaja na Arktiki. Torej, ko govorimo o naravnem plinu, zemeljskem plinu. In eh, zanimalo nas je tukaj, kakšne so možnosti za prihodnost na podlagi nekaterih indikatorjev. Kar se tiče dostopa do naravnih virov, eh, vzdržnosti, eh, profitabilnosti in tako naprej. In seveda, kako bo vse to glede na razvoj na svetovnih trgih, ter kakšne so tudi geopolitične in pravne posledice teh dejstev. Torej, imamo različne ozemeljske zahteve tukaj. Torej, kako bomo določili pravice, omejitve na tem območju, kakšne probleme pomeni upravljanje Arktike, še posebej zaradi uh, Eh, različnih eh, interesov, eh, različnih držav in pa multilateralizma na tem področju. Potem seveda zaradi privilegiranega položaja teh držav, Združenih držav Amerike, Kanade, Rusije, Norveške, Danske, ki imajo tukaj privilegiran položaj in Danske zaradi Grenlandije. In seveda potem zaradi konfliktov, možnih konfliktov med temi državami, potem pa tudi zaradi zunanjih dejavnikov, Eh, in različnih eh, udeležencev, ki imajo tukaj interese, kot sta recimo Evropska unija in Kitajska. Menim, da kljub uh, velikim potencijalom zaradi virov uh, plina stvari uh, niso posem jasne, kako bo ali, ali je smiselno tukaj pridobivati oziroma kako bo z smiselnostjo in vzdržnostjo pridobivanja. Uh, Torej, ne moremo reči, da se bodo stvari premaknile v ta del uh, sveta, uh, uh, kar se tiče nafte oziroma pline, plina. Torej, večina teh virov je v nespornih območjih uh, teh držav, razen kar se tiče spora med Združenimi državami in Kanado uh, uh, zaradi območja v Boforovem morju ampak ker je skupnost, obstaja skupnost med Kanado in uh, Združenimi državami za to območje, tu verjetno ne bo konflikta. Ko govorimo o severozahodnem prehodu, ne bi smelo biti tu težav, potem pa so tu seveda še zadeve, ki se tičejo mednarodnih voda, ravno ko govorimo o povezavi med Ameriko in Rusijo. Torej, menim, da te medsebojno nasprotujoče si zahteve ne, ne zahtevajo nekih hudih ukrepov. Bolje je, eh, da, da se stvari odložijo, kot pa da bi prišlo do konfliktov. Toda, zaradi ustreznega mehanizma, ki bi reševal te spore in zaradi negotovega uh, stanja med temi državami, bi potrebovali neko, neko institucijo, ki bi to reševala. To je pa zaradi različnih faktorjev. Prvič, komisij, odbor Združenih narodov, ki se ukvarja s tem, nima moči, da bi reševal potencijalne konflikte med državami. Po, iz, da, izdal je neka priporočila, torej gre za teh pet držav, in eh, odbor se bo z njimi pogajal, zato da bi prišli do nekih rešitev. Seveda si to želijo narediti na eh, miren, urejen način, vendar pa seveda nikoli ne moremo izključiti možnih meddržavnih spopadov oziroma konfliktov. Torej, gre za Eh, eh, eh, nekatere druge institucije, ki imajo seveda nek določen ogled, vendar pa se ne ukvarjajo z varnostnimi vprašanji. In zato je vprašanje, kdo je tisti, ki lahko rešuje te zadeve in služi kot glavni igralec pri reševanju teh sporov. In končno, pet držav v arktičnem območju se, in to je bilo najbolj kontroverzno, se je odločilo, da naredijo nek forum na Grenlandiji leta 2008, da naredijo nek forum, torej pet arktičnih držav, ki naj bi ta forum zagotovil varnost, stabilnost na tem območju, pri čemer pa so izključene Islandija, Finska in Švedska, kar je seveda sporno. Izključeni so tudi vsi uh, avtohtoni prebivalci in ti, vsi ti so ustrezno reagirali na takšne pobude teh petih držav. Kanadska vlada je nadaljevala s tem delom in organizirala letos spet srečanje arktičnih pet, vendar pa mislim, da je bilo to srečanje neuspešno. Saj je recimo gospa Hillary Clinton Eh, eh, eh, kritizirala kanadsko vlado, ker ni povabila drugih zainteresiranih držav. Torej danes je prezgodaj, da bi govorili, kako bodo stvari šle naprej, kar se tiče upravljanja v arktičnem območju. Seveda so številni argumenti, ki govorijo o tem, da bi bilo treba povečati in izboljšati sodelovanje ravno zaradi tega, da bi se uh, izognili konfliktom med temi državami. In rekel bi, če povzamem, da kar se danes dogaja, je mobilizacija za pripravljenost. Ne za militarizacijo, ampak za to, da pridemo do nekih političnih in pravnih osnov, da bomo lahko interpretirali regijo, kakršna je. Tu je seveda malo konfliktov potencialnih v tem trenutku, ampak zaradi logike eh, teh prek, medsebojno prekrivajočih se uh, interesov, pa ni nujno, da bo prišlo do resničnega sodelovanja med državami tudi dolgoročno gledano. Predvsem, če upoštevamo možnost uh, izkoriščanja, vedno večjega izkoriščanja virov na tem območju. In za zaključek najpomembnejše naslednje. Čeprav gre za nizke, eh, nizko napetost tukaj, pa, nekatera, pa nekaj retorike, pa lahko vendarle nek retoriko, retorika lahko oblikuje politično realnost. Ko govorimo recimo tukaj o Rusiji, ko so leta 2007 se spustili na dno, eh, to je bilo verjetno namenjeno notranji politiki, ampak je hkrati izvalo eh, nacionalistične odzive v Kanadi, potem je spodbudilo bolj aktivno ameriško, eh, torej eh, eh, arktično politiko Združenih držav in tako naprej, kar pomeni, da lahko govorimo, da, so, da je geopolitični razvoj in pa tudi retorika lahko igrajo pomembno vlogo na tem območju. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospod profesor. tem smo zaključili z eh, predstavitvami. Sedaj dajem besedo gospodu Reynoldsu, predstavniku komisije iz Generalnega direktorata za okolje in eh, on je tudi član Arktične ISG. Hvala lepa za to priložnost, da predstavim pristop komisije k razvijajoči si vse politiki Evropske unije za arktično območje. Evropska unija ima tukaj jasno poslanstvo, tri države članice so arktične države in ima povezave tudi z eh, Islandijo, z Grenlandijo in pa z eh, Dansko oziroma so te tri države zelo povezane z arktičnem območju in to pomeni, da vsi dogodki v arktičnem območju vplivajo na Evropsko unijo, vključno z raziskavami, kjer smo prispevali 200 milijonov evrov poleg prispevkov tudi posameznih držav članic. Vse skupaj vpliva tudi na promet, na pomorsko politiko, na ribištvo, na energijo, eh, na okolje. In eh, aktivni smo tudi v, vrst, v celi vrsti okvirjev, ki imajo praviti za arktičem območju. Predvsem tukaj govorim o severni razsežnosti, o arktičnem sodelovanju. In konvenciji OSPA, ki je konvencija o zaščiti pomorskega okolja Severnega Atlantika. Ta govori tudi o območju, ki ga je opisal profesor Östren. Vse to spada v konvencijo OSPA. Torej, ne glede na gospodarske povezave, Obstajajo tudi številne institucionalne in politične povezave, ki povezujejo Evropsko unijo in pa Artično regijo. In zato Evropska unija želi oblikovati tudi svojo politiko za Artično območje. Eh, prav tako razume interese artičnih držav v tej regiji. Sklepi ministrov iz decembra 2009 so zastavili jasne prioritete za to, da je potrebno zaščititi arktično območje in pa njeno prebivalstvo, eh, njeno prebivalstvo in da je potrebno spodbujati so naravno izrabo eh, virov v tej regiji. Prav tako želimo spodbujati um, um, večstransko vodenje. Eh, na osnovi obstoječih konvencij in pa konvencije Združenih narodov o pravu na morju. Priznavamo tudi pomembno vlogo sveta za arktično območje in eh, njegov vpliv na preoblikovanje odločitev kot pa sprejemanje odločitev. ravno tukaj lahko prispevata Evropska unija.